prihodnosti za Evropo. Kratko vprašanje za kolegico. Ali imate postopkovno vprašanje, gospa Ajala Sender? Ja, gospa predsedujoča. Medtem, ko so se zamenjali komisarji, sem želela pozdraviti eh, skupino eh, glasbenikov iz Kamande, in ki so prišli sem, zato da bi zbudili Evropo iz eh, njenega spanca. Eh, Dobro. Torej, sprejeti sklep za nova znanja in spretnosti za Evropo. Komisarka Marjan Tisen je z nami in dobi besedo za uvod. Gospa Predsedojoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, zelo me veseli, da sem lahko danes z vami v Strasburgu in da lahko predstavim novo agendo za znanja in spretnosti, ki bi uradno predstavljena v eh, petek. Vendar pa me veseli, da sem lahko danes tukaj in že predstavim ključne točke tega našega programa. Program za nova znanja in spretnosti je pomemben del delovnega programa Evropske komisije za letošnje leto. Na ta način želimo konkretno prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest in k zagotavljanju eh, večje pravičnosti. Zaradi tega se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za aktiven prispevek k razvoju te teme. Lansko leto ste pripravili poročilo, natančneje Martina Djabalojeva ga je pripravila in sicer m, mm, o ustvarjanju novih delovnih mest. Eh, letošnje leto ste pripravili poročilo o mobilnosti in pa o poklicnem izobraževanju. To poročilo je pripravil Ernest Maragal. In uh, to uh, sta le dve izmed vaših pobud. Poleg tega pa uh, je bi tukaj posvet. Uh, aprila, ki sta ga organizirala odbora Empel in pa Kult in pri tem posvetu sem sodelovala skupaj s kolegom Navračičem. Z eh, pravimi eh, spretnostmi eh, lahko eh, državljani izkoristijo svoj potencial eh, kot eh, aktivni in eh, koristni državljani. Poleg tega to vpliva tudi na konkurenčnost Evropske unije. Eh, Eh, in pa tudi na sposobnost Evropske unije, da deluje kot gonilo za inovacije. Več kot 70 milijonov evropejcev eh, nima eh, zadostnih znanj in spretnosti, govorim o branju, računanju in tako naprej dve tretjini oseb eh, sta zaposleni na delovnem mestu, ki ne ustreza eh, njihovemu znanju in spretnosti. 40 odstotkov evropskih delodajalcev ima težave pri iskanju delovne sile z eh, pravimi znanji in spretnostmi. Poleg tega digitalna revolucija spreminja način eh, dela, življenja in pa eh, tudi eh, spreminja zahtevane spretnosti in pa zahtevana znanja. In kljub dobrim rezultatom na področju zaposlovanja, je poklicno izobraževanje še zmeraj eh, le eh, druga izbira za eh, številne mlade. Države članice pa se srečujejo z velikimi izzivi pri zapolnitvi delovnih mest, dame in gospodje. Program za nova znanja in spretnosti za Evropo se osredotoča na tri področja. Prvič, izboljšanje znanja in spretnosti povsod po Evropi, spretnosti morajo biti primerljive, zagotoviti moramo tudi, da bodo lažje razumljive, izboljšati moramo prognoze in pa poskrbeti moramo za boljše razumevanje potreb. Poleg tega predlagamo temeljno jamstvo za pridobitev spretnosti in znanja. E, to pomeni, da e, države članice zagotovijo e, nizko uh, izobraženim oziroma slabo izobraženim oziroma usposobljenim uh, državljanom, da nadoknadijo uh, zamudo na področju izobraževanja. Na ta način uh, želimo zagotoviti tudi lažjo primerljivost znanja in pa spretnosti. Poleg tega predlagamo tudi sodelovanje eh, na določenih gospodarskih področjih eh, in sicer v povezavi z eh, spretnostmi, ki jih je potrebno najprej identificirati in potem predlagati praktične rešitve. Dame in gospodje, priseljenci in begunci prihajajo v Evropo z različnimi znanji in spretnostmi in to lahko prispeva k našemu gospodarstvu, če želimo olajšati eh, njihovo vključitev na trg eh, delovne sile, potem eh, moramo poskrbeti za profil znanja priseljencev oziroma prebivalcev tretjih držav, tako da bomo lahko čim bolje uporabili njihovo znanje in njihove spretnosti. Poleg tega predlagamo tudi močna podjetniško izobraževalna partnerstva ta partnerstva bodo igrala ključno vlogo pri vzpodbujanju podjetništva in pri razvoju podjetniškega duha. Druge dejavnosti bodo sledile v naslednjih dveh letih. Kasneje letos bomo predlagali revizijo eh, okvira za Europas. Tukaj gre za dokumentacijo eh, na področju spretnosti in računamo na vašo podporo eh, pri sprejemu te zakonodaje, ko bo predstavljena. Poleg tega želimo razviti tudi velik digitalni bazen. In zagotoviti želimo, da eh, bodo vsi eh, državljani eh, imeli dobre digitalne spretnosti. Predlagamo tudi okvir šestih ključnih ciljev. Tukaj gre za posodobitev izobraževanja in poklicnega izobraževanja gre za boljše spremljanje eh, absolventov eh, in zagotavljanje njihovega uspeha na trgu delovne sile. Evropski skladi eh, so namenjeni izvedbi teh programov in do leta 2020 je na voljo več kot 7 milijard evrov za razvoj spretnosti v Evropi. Blaginja Evropske unije je odvisna v največji meri od eh, naših državljanov. Torej, eh, spretnosti naših državljanov lahko zagotovijo rast in pa konkurenčnost. Program eh, za razvoj novega znanja in spretnosti pa želi poskrbeti za splošno mobilizacijo v Evropski uniji. Skupaj mislim, da lahko razvijemo potencial Evropske unije. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa prehajamo k govorcem v imenu eh, poslanskih skupin. Najprej gospod Kaza za dve minuti. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. ta program eh, za nova znanja in spretnosti nam bo omogočil, da eh, premustimo razlike in eh, da zagotovimo, da se bodo lahko tudi nizko izobraženi državljani naučili temeljnih spretnosti. Ne gre zgolj za akademske spretnosti, ampak tudi za poklicno izobraževanje. Evropska komisija je zelo dobro razložila, da eh, je potrebno zagotoviti, da se bodo spretnosti eh, priznavale eh, in sicer na enak način kot akademsko znanje. Če želimo to doseči, potem, gospa predsedojoča, moramo vključiti socialne partnerje, podjetja, izobraževalne inštitucije, Eh, poklicne šole eh, in tako naprej. Le na ta eh, način bomo lahko posodobili vsebino učnega načrta in jo bolje prilagodili trgu delovne sile. Države članice moramo uspodbuditi, da uspodbudijo učitelje k pridobitvi tovrstnih spretnosti. Pozdravljam tudi nov program za razvoj spretnosti in znanja v Evropski uniji, kar ti to je raznolik instrument, eh, ki lahko zagotovi uspešnost na trgu delovne sile. Trg delovne sile pa se izjemno hitro spreminja. Zaradi tega je potrebno zagotoviti tudi doslednost, kar zadeva izvajanje politike in pa doseganje rezultatov v vseh državah članicah. imamo veliko državljanov, eh, ki eh, imajo veliko znanja, ki znajo brati, pisati, ki znajo govoriti v različnih eh, jezikih, ki znajo komunicirati v različnih jezikih, spodbuditi pa moramo tudi pridobitev podjetniških spretnosti. V imenu skupine S in D dobi besedo Juta Steinruck za dve minuti. Ja, izobraževanje je naša prihodnost in zato uh, mora biti na samem vrhu eh, naše agende. V preteklosti smo upozarjali predvsem na vlaganja v izobraževanje, v poklicno izobraževanje. Če si ogledamo šole v Evropski uniji, potem uh, se moramo zavedati, eh, da eh, te eh, šole že niso pripravljene na digitalno revolucijo. Če želimo doseči izboljšave, potem potrebujemo strategijo izobraževanja, ki mora temeljiti na treh stebrih. Brezplačen dostop do šolanja, Eh, pridobitev eh, digitalnih spretnosti. Eh, vsi mladi potrebujejo horizontalne spretnosti, ki jim, bomo, ki jim bodo omogočale, da dajo pobude, da razvijajo svojo samozavest in to morajo zagotoviti učni načrti. Eh, namreč, eh, da bodo mladi imeli dostop do novih eh, tehnologij, da jih bodo znali uporabljati, da ne bodo zgolj potrošniki, potem potrebujemo razvoj nadaljnega in visokega izobraževanja. Namreč pojavljajo se nove potrebe na trgu delovne sile in zaradi tega je potrebno izobraževanje tesneje povezati z podjetniškim svetom. In uh, tretja eh, točka je institucionalizacija vseživljenskega učenja. Eh, Kaj ti vedno teže je iti v korak z časom in vedno teže je zagotoviti konkurenčnost Evropske unije. Zaradi tega potrebujemo tudi strategijo, ki bo preprečila pomankanje delovne sile, ustrezne delovne sile v prihodnosti. Potrebno je zagotoviti minimalne eh, pravice eh, za eh, dopust eh, za študij in to potrebujejo predvsem mala in srednje velika podjetja. Najlepša hvala v imenu skupine EKR, gospod Krasnodepski, za minuto. Najlepša hvala, gospa eh, predsedojoča, gospa eh, komisarka. Strinjam se z vami, strinjam se z kolegi. Eh, da so eh, spretnosti, kvalifikacije izjemno pomembne. Pozdravljamo pobudo Evropske komisije in eh, rad bi vas eh, opozoril, da se ne moremo osredotočiti zgolj na primankljaj na področju spretnosti in znanja. Razmisliti moramo tudi o okrepitvi povpraševanja po različnih spretnostih in znanjih. Vemo, da obstajajo velike razlike med potrebami trga in pa spretnostmi, ki jih ponuja eh, potencijalna delovna sila in naloga Evropske komisije je, da to vrzel zapolni. Ampak eh, glede na eh, poročilo Centra za poklicno izobraževanje ehm, je 35 odstotkov zaposlenih previsoko izobraženih za delovno mesto, ki ga opravljajo. Poleg tega eh, tudi ni eh, izkoriščen njihov potencial in tudi s tem bi se morala ukvarjati Evropska komisija v okviru te pobude. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu skupine Alde Martina Dlabajova za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, eh, dragi kolegi z veliko nepotrpežljivostjo eh, čakamo na predstavitev eh, novega programa. Eh, kolegi skupine Alde uspodbujamo razvoj novih spretnosti, pri tem pa je potrebno upoštevati dejanske potrebe trga delovne sile. Gospa komisarka, dejali ste, da eh, ima veliko podjetij v Evropski uniji težave pri iskanju delovne sile z ustreznimi spretnostmi. Predvsem eh, obstaja velika vrzel na področju eh, digitalnih veščin. Potrebno je zagotoviti priznavanje pridobljenih kvalifikacij. To je ključnega pomena. Eh, pa tudi znanje eh, in pa eh, znanje predvsem na področju novih digitalnih tehnologij. Potrebno je zagotoviti večjo povezavo med izobraževalnim in podjetniškim svetom. Poleg tega pa moramo zagotoviti, da bo poklicno izobraževanje privlačnejše za mlade. naša eh, naloga eh, je eh, tudi razvoj pripravništva in pa izboljšanje kakovosti izobraževanja in poklicnega izobraževanja. Storiti moramo več, da bi prepoznali potrebe prihodnosti. Evropsko gospodarstvo se mora še razviti in okrepiti in če to želimo doseči, potem potrebujemo vse te ukrepe. Gospa komisarka, zahvaljujem se vam za vaš eh, proaktiven pristop, za vaš odprt duh in za vašo pripravljenost na eh, razpravo z nami. Mislim, da eh, je ta program korak v pravi smeri. Najlepša hvala v imenu skupine GUE NGL, gospod Žuao Pimenta Lopez za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vedno znova slišimo, da je brezposelnost eh, previsoka. To je očitek in zaradi tega bi radi dosegli cilje eh, strategije eh, Evropa 2020. Ampak veliko državljanov je še zmeraj brezposelnih. Potem pa je tukaj vse življensko učenje, o katerem se veliko govori in Evropska komisija ne upošteva cilje držav članic, ampak eh, le trga delovne sile in pa eh, velikih eh, koncernov. E, izobraževanje je elitno izobraževanje in določeni družbeni razredi so povsem izključeni. E, seveda potrebujemo tehnološke inovacije, potrebujemo pa tudi prožno varnost. Ampak tega v Evropi ni. Sledimo neoliberalni agendi, in uh, Evropska unija uh, lahko uh, delo uh, jemalcem uh, zagotovi uh, le tisto, česar si ne želijo, namreč uh, revščino. Gospa Lambert je naslednja na vrsti. Najlepša hvala. Uh, zelo vesela bi bila, uh, če bi pred seboj imeli popoln dokument, tako da bi lahko imeli poglobljeno razpravo. Ampak mislim, da vsi zelo dobro vemo, kje so pomankljivosti našega sistema. Uh, Mislim, da se tega vsi dobro zavedamo. Nas zadnje smo govorili tudi o, o modri kartici. E, tukaj ne gre e, zgolj e, za področje gradbeništva, ampak tudi za inženirstvo. Eh, torej, mislim, da se je potrebno ogledati eh, spretnosti, ki jih eh, potrebujemo in razmisliti o tem, kako razviti te spretnosti. Še prav posebej je tukaj potrebno upoštevati dimenzijo spalov. V enem izmed predhodnih poročil smo se ukvarjali uh, z eh, prehodom našega gospodarstva na trajnostno, nizkooglično gospodarstvo in v tem poročilu smo že eh, vključili eh, veliko priporočil glede pridobitve novih spretnosti. Upam, da boste to upoštevali pri pripravi vašega programa, kajti v nasprotnem primeru bomo le ponavljali eno in isto in ne bomo naredili premika naprej. Najlepša hvala. In še kot zadnja eh, predstavnica eh, poslanskih skupin, eh, gospa Ađeja za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, leta 2011 je Evropska komisija predlagala program eh, za razvoj novega znanja in spretnosti. Kaj smo dosegli? Prav ničesar. Uničili smo pravice delavcev eh, z novimi reformami. Italija, Grčija in Francija so prikaz rezultata, ki smo ga dosegli. Zahtevali ste mobilnost delavcev edino kar se danes premika na trgu delovne sile, so možgani. Gre za beg možganov iz eh, vzhodne v eh, zahodno Evropo. Eh, močna zakonodaja na ravni skupnosti se še zmeraj ne izvaja. Tudi na področju direktive o napotenih delavcih ne moremo doseči napredka. Ta še sploh ni bila izvedena, pa že govorimo o novi reviziji. Eh, potrebno je poskrbeti eh, za zakonodajo, ki bo skrbela eh, za delavce, za zagotavljanje njihovih pravic in boljšega življenskega standarda. Najlepša hvala. Sedaj pa za minuto in pol. Gospa Sander. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, pozdravljam pobudo Evropske komisije, Eh, na področju novega znanja in spretnosti. Spretnosti eh, so ključen element pri odgovoru na globoke spremembe, ki jim je priča Evropska unija. Prihaja do polarizacije delovnih mest. Na eni strani so izjemno eh, kreativna in uh, visoko kvalificirana delovna mesta, na drugi strani so nizko kvalificirana delovna mesta. Torej, državljani Evropske unije morajo imeti spretnosti, ki jim bodo eh, zagotavljali eh, opravljanje poklica in ki bodo usklajene z potrebami podjetij. Storiti moramo vse, da uh, bi uh, razvili izobraževanje uh, v obliki pripravništva. Uh, Eh, zato je potrebno pripravništvu eh, dati ustrezno vrednost, pa naj gre tukaj eh, za, za nadaljne izobraževanje. Potrebno je razviti spretnosti prihodnosti in zaradi tega je ključnega pomena tudi informacijska platforma za nove spretnosti. To bi lahko bil prvi korak. Potrebno pa je eh, tudi osebno spremljanje eh, prosilcev za eh, delovno mesto. Še prav posebej pa potrebujemo podpore za tiste, ki so brezposelni in ne vidijo izhoda iz svojega brezupnega položaja. Zato morda potrebujemo digitalno platformo. Države članice morajo storiti več v tej smeri. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Sander. Gospa Sander, ali. Eh... Sprejemate modri karton, kolega Zanja. 30 sekund imate, gospod Zanja. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, spoštovani eh, kolegi. Kar zadeva strategijo Agenda 2020 smo že kar nekaj eh, časa pripravljali seznam spretnosti, ki naj bi jih vključili v ta eh, program. Orbanova vlada eh, pa je sprejela določene odločitve, ki so v nasprotju z načeli tega programa. Ali se s tem strinjate? Naš odgovor, prosim, gospa Sandeh. Spoštovani kolega, mislim, da moramo zares pozvati države članice, Eh, da si prizadevajo na področju razvoja spretnosti, eh, še prav posebej pa na področju pripravništva. V eh, moji domovini je pripravništvo sedaj prioriteta, hkrati pa so bili sprejeti ukrepi, ki so namenjeni podjetjem in pa obrtnikom. Eh, in eh, sicer ukrepi eh, za uspodbujanje sprejema pripravnikov. To mora veljati za Evropsko unijo, zagotovo pa to velja za Francijo. Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti Silvija Kosta za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Močno cenim, da je eh, komisarka, ti sem danes predstavila eh, nov program eh, oziroma program za nova znanja in spretnosti za Evropo. Na ta način naj bi zagotovili konkurenčnost Evropske unije. Vidim, da ste upoštevali zahtevo, ki jo je podal odbor KULT v povezavi z odborom EMPL in sicer zahteva za celovit pristop k vseživljenskemu učenju. Eh, to je zahteva, ki smo jo podali vam in pa komisarju Navračiču. Tukaj gre tako za pridobitev eh, digitalnih spretnosti, kakor tudi eh, za spretnosti na področju državljanstva. Potrebno je ukrepiti znanje in pa sodelovanje med univerzami in podjetniki ter raziskovalci. Na ta način bomo lahko okrepili inovacije, raziskave in izobraževanje. Zagotoviti je potrebno tudi primerljivost eh, spretnosti in znani eh, in zagotoviti priznavanje pridobljenih eh, kvalifikacij. Rada bi še več informacij o jamstvu za potrditev pridobitve osebnih spretnosti. Mislim, da je potrebno bolje vključiti tudi neformalne spretnosti. Zelo vesela sem, da predlagate eh, tudi vzpostavitev mehanizma za eh, prebivalce tretjih držav. Mislim, da moramo odpreti izobraževalne koridorje eh, in omogočiti prebivalcem tretjih držav dostop do evropskih univerz. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti primerljivost nacionalnih sistemov in okrepiti mobilnost študentov. Zaključujem, mislim, da je pomembno posvetiti več pozornosti eh, tudi okrepitvi eh, instrumentov za izobraževanje eh, učiteljev in pa profesorjev. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja na vrsti gospa Bojlan za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, hvala lepa, gospa komisarka. Mislim, da se vedno strinjamo, da lahko spretnosti zaposlenih eh, izboljšamo, ampak ta program eh, za nova znanja in spretnosti ne moremo izkoristiti za eh, osebne interese, za uresničitev osebnih interesov. Pripravništvo mora zagotoviti kakovostno usposabljanje in izobraževanje, pri tem ne sme iti za izkoriščanje ne moremo prilagoditi izobraževalnega sistema eh, zasebnikom in pa eh, podjetjem. Eh, najboljši način za prilagajanje novim razmeram je celovit pristop k izobraževanju. Gre za razvoj temeljnih spretnosti, ki ne koristijo le gospodarstvu, ampak družbi kot celoti. Najlepša hvala. In sedaj, gospa Rajntke, za minuto. Alex. Draga komisarka, dragi kolegi, spretnosti, eh, to je nova čarobna beseda evropskih politikov. Vsem je ta beseda zelo všeč, še prav posebej v povezavi z besedico nove, nove spretnosti. Eh, vidim veliko nasmejanih obrazov, ki ponavljajo eno in isto nove spretnosti nove spretnosti. Ampak kaj to pomeni, kaj to pomeni za brezposelne? Kaj bo to uh, pomenilo za nje? Ali eh, to zares pomeni uh, nove priložnosti ali pa to zgolj uh, pomeni izgovor za to, uh, da bodo postali žrtveno jagnje zgolj zaradi tega, ker uh, niso zaposleni? Uh, ja, lahko bi dobili delovno mesto, ampak eh, žal nam je, nimate pravih spretnosti. Torej, če želimo zagotoviti uspeh tega programa, potem moramo podpreti trenutni izobraževalni sistem, upoštevati moramo potrebe in želje študentov, poleg tega pa potrebujemo ustrezen program ulaganja eh, ulagan, eh, ki lahko zagotovijo nova delovna mesta nove spretnosti ne morejo ostati zgolj beseda. Eh, potrebujemo opremljive rezultate za državljane Evrope. V nasprotnem primeru nismo dobro opravili svojega dela. Najlepša hvala. Samo trenutek, modri karton. Imamo gospoda Šulceja. Sprejmete, gospod Šulce, 30 sekund. Gospa Renke, Imam samo eno diplomo kot inženir, vendar eh, sem z lahkoto našel službo po zaključenem študiju. Vi pa pravite o treh diplomah in še magistrskim študijem. Zdi se mi, da nekoliko pretiravate. To velja za vsako državo v Evropi. Eh, razumel sem vas tako, kot eh, da ni treba nič narediti. To se pravi, da ne potrebujemo nobenih novih spretnosti. Je to vaše mnenje? Gospa Rajnke, 30 sekund. Če pogledate v Španijo, imate take usode. Tam imamo ljudi za tremi diplomami in ne, ne najdejo dela. Zakaj je tako? Ker ne potrebujemo samo agende za nova znanja in sprednosti, ampak tudi delovna mesta, za katera izobražujemo te mlade ljudi. Seveda potrebujemo spretnosti in znanja. Po drugi strani pa potrebujemo dodatne aktivnosti Evropske unije, tako da odpiramo nove perspektive za mlade v Evropski uniji. Hvala lepa. Jane Collins je naslednja za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Zakaj govorimo o eh, programu novih znanj in spretnosti za Evropo? Predsednik eh, Turčije, države kandidatke, pravi, da ženske, ki nimajo otrok, da so samo mm, pol ljudje. Ljudje izbirajo življenje. Lahko se odločijo za otroke ali ne, za poklic ali za oboje. Turčija ne spoštuje žensk. Ženske ne bi bile namenjene samo reprodukciji in služenju svojim soprogom. Mogoče bi moral gospod Erdogan pogledati na velik prispevek, ki so ga ženske dale v preteklosti od Jane Austen preko Marie Curie do Secret Janes, ženske, ki so veliko naredile med eh, obema vojnama in tudi eh, po njih. Tiste, ki se imenujejo feministke in podpirajo šovinistično državo, ki se pridružuje Evropi, to se mi zdi neverjetno. Upam, da bodo Britanci to ugotovili in bodo ustrezno volili vas eh, smem eh, opozoriti na to, da lahko govorite o čemrkoli, ampak eh, ta tema trenutno ni na dnevnem redu. Vi ste govorili o Turčiji, mi pa govorimo o novih znanih in spretnostih za Evropo, ampak vi se odločate, o čem boste govorili. Naslednja je Mihajla Šojdrova za minuto in 30 ja vam se podjekovat pani komisarsko za najlepša hvala gospa predsedujoča e, rada bi se zahvalila gospe komisarki za njen uvod nažalost e, še zmeraj nimamo konkretnih e, elementov na dnevnem redu gre za pričakovanja za želje Kar eh, zadeva eh, novi program eh, za znanje in spretnosti v Evropski uniji, tak program vsekakor potrebujemo. Govorili ste o izhodišču tega programa. Želimo zmanjšati število tistih, ki predčasno zapustijo šolanje. Še zmeraj je 20 odstotkov mladih, ki ne pridobijo niti osnovno šolskega znanja. Govorimo o novem eh, programu eh, in eh, ta temelji na novih raziskavah. Zanima me, ali boste, ali boste uporabili podatke PISE ali boste uporabili le eh, rezultate eh, vašega dela v preteklosti. Jaz menim, eh, da bi moral program za nova znanja in spretnosti poskrbeti za izboljšanje temeljnega znanja. Poleg tega pa mora ta program odsevati tudi potrebe trga delovne sile, vendar pa pri tem ne smemo pozabiti tudi na pridobitev temeljnega znanja najlepša hvala gospa eh, predsedujoča čakamo na konkretne predloge za pridobitev nove spretnosti. Predstavljeno eh, je eh, že bilo ambiciozno eh, jamstvo za spretnosti. Na ta način naj bi olajšali dostop do trga delovne sile, zagotovili naj bi bolj vključujoč trg delovne sile, predvsem, ko gre za ranljive skupine ključnega pomena eh, pri eh, tem je eh, digitalno znanje, poklicno izobraževanje, dobra analiza situacije tistih, ki se odločijo za predčasno prekinitev študija. Poleg tega pa moramo zagotoviti dostop do izobraževanja za migrante in begunce Brez eh, ustvarjanja novih delovnih mest pa nam vse te nove spretnosti ne bodo prav nič koristile. Hvala lepa, sem gospa Kostadinka Kuneva in naslednja za eno minuto. Hvala lepa. Namen je zagotoviti, da bo 75 odstotkov delovne sile zaposleno do leta 2020. To je temeljni načrt znotraj strategije Evropa 2020. Vprašanje pa je, odkud bodo prišla delovna mesta. Problemov ne bomo rešili samo s tem, da bomo naslepo um, podpirali izobraževanje ob neupoštevanju potreb na trgu in da bomo znanje spreminjali v blago. Izobraževanje ne obravnavamo na pravi način. Seveda je izobraževanje in usposabljanje nekaj več oblikuje celovite osebnosti. Program za nova znanja in spretnosti bi po mojem mnenju moral več eh, posvetiti vlaganju v ljudi, ne pa samo, da upoštevamo potrebe podjetij. Naslednja je Izabela Dinolfi za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nove spretnosti. To je eh, program, ki ga že nekaj časa eh, razvijamo. Na mlade gledamo eh, kot na vir, ki ga lahko izkoriščamo. Pristop je napačen. Reforme trga delovne sile v Evropski uniji niso obrodile sadov. to vpliva na družbeno in pa kulturno življenje evropskih državljanov. Mladi eh, so le eh, vir eh, spretnosti in sicer, in sicer zgolj zaradi tega, ker želimo zagotoviti večjo gospodarsko rast. Več kot milijardo evrov smo namenili eh, za jamstvo za mlade, eh, vendar eh, nismo dosegli nobenih rezultatov. Brezposelnost med mladimi je še zmeraj izjemno visoka. Torej, potrebno je spremeniti te eh, programe eh, in potrebno se je osredotočiti na dejanske potrebe evropskih državljanov. Hvala lepa. Naslednji je Tom van den Kendeler za minuto 30. Hvala lepa, gospa predsednica. Komisarka gospod in gospodje, mislim, da vas ni treba spominjati na vojsko brezposobnih mladih. Tudi pri nas na Flamskem je tako, čeprav zaenkrat situacija še ni najslabša. Imamo posamične brezposobne med mladimi v mestih, ampak to velja za vse. Imamo tudi delež eh, odraslih, ki so vključeni v vse življensko učenje, vendar pod poprečjem Evropske unije. Program za nova znanja in spretnosti prihaja v pravem času. Ljudje so več kot samo diploma. Seveda, s tem gredo skozi življenje, ampak pri tovrstnih pobudah ne gre za to, da bi se nekaj dodatno naučili v interesu delodajalca šteje vse, kar so pridobili v svojem življenju, tudi izkušnje. Ljudje kot jaz, eh, sredi 40-ih, tukaj niso nobene izjeme. Torej, če gremo z eh, diplom na nova znanja in sprednosti, je to dobro. Ljudi bi morali spodbujati, da se usmerijo morda kam drugam in v tem smislu bi lahko bil ta program dober instrument. Eh. Oblikovanje delovnih mest po meri je nekaj zelo dragocednega. S to agendo, s tem programom se bo Evropa bolje pripravila na to, da ljudi vse življensko uči. Naslednja za eno minuto je Marita Urskog. Eh, hvala, gospa predsednica, gospa komisarka. Najprej bi se zahvalila komisiji za ta nov program, za nova znanja in spretnosti to je seveda del dolgoročnega dela na cilju, da bi postale kompetence bolj cenjene v Evropi. Tukaj bi morali doseči vse mlade, tudi tiste, ki jih ne doseže garancija za jamstvo za mlade, vse torej, ki potrebujejo našo podporo. Vendar pa me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 Podjetja, podjetniki naj bi se odzivali na spreminjanje družbe. To je tudi povezano z kompleksnostjo situacije. Podjetništvo je seveda nekaj zelo dobrega, ampak to ne more biti rešitev za vse. Mislim, da se nevarno skriva v tem, da je podjetništvo samo drugo ime za samozaposlovanje. Hvala lepa. Naslednji je gospod Nikolaus Kumčis za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa. Predsednica, gospa komisarka. Novi program, oziroma program za novo znanje in spletnosti v Evropi. postavlja nov liberalni pristop in mislim, da bo dodatno dereguliral trg dela. S tem se poslovni svet eh, še bolj upleta v izobraževalni sistem. Priča smo ljudem, ki zapuščajo države, kot je moja Grčija in ki odhajajo v druge države. Tukaj ne gre za interes za posameznika, ampak gre za bolj zaščito interesov podjetij. V Grčiji imamo veliko število brezposelnih, ki ne bodo imeli nič od tega novega programa, saj bodo še bolj izpostavljeni sodobnemu liberalnemu svetu. Naslednji je gospod Šulce za minuto in pol. Spoštovani gospod eh, predsednik, spoštovana gospa komisarka, danes predstavljen program za nove znanje in spretnosti. Podpiram gre za spretnosti, ki so potrebne na delov, na trgu dela. Naša konkurenca temelji na našem znanju. Vse evropsko priznavanje spretnosti in razumevanje kvalifikacij je za Evropo z čezmejnim trgom posebnega pomena. Paziti moramo na to, da bomo zagotovili boljšo prehodnost akademikov in usposobljene delovne sile. Koncept dualnega izobraževanja mi je zato še posebej pri srcu. Mislim, da bi lahko s tem programom okrepili ta pristop, zato bi lahko uporabili modele izmenjave najboljših praks, v katere treba vključiti socialne partnerje. Da tudi opozarjam, uspešnega izobraževanja ne moramo zagotoviti in boljše izobraževanje ne vodi nujno v boljše delovno mesto. Odgovornost za to, primarna odgovornost za to je pri državi. Mislim, da lahko državljani pridobijo ustrezno izobrazbo, ki ljudem omogoča primerno ni začetek, potem pa se lahko izobražujejo naprej. Na primarnem izobraževanju bi morali graditi tudi sekundarno izobraževanje. Vsekakor imate moje popolno podporo za upetek. Gospod Gustav ti je res eh, prijeto za eno minuto. Gospod predsedujoči, spoštovana komisarka, smo nekoliko skeptični do inštrumentov in nimamo dovolj financiranja podpiramo cilj, kajti jasno je, da se na tem področju mora v Evropski uniji nekaj storiti. 40 eh, odstotkov podjetnikov pravijo, da ne najdejo dovolj kvalificirane delovne sile, kljub tako visoki brezpos stopni brezposobnosti mladih. Eh, veliko ljudi ima danes slabo izobrazbo. Ampak vseeno tukaj smo skeptični do inštrumentov. Ni dovolj en sam program v Evropski uniji, ki ga lahko potem države članice izvajo, kakor želijo. Potrebujemo jasno, potrebujemo akcijski načrt, ne pa samo koordinacijski načrt. In zato potrebujemo nekaj več natančnosti tukaj. Kako lahko tukaj zahtevamo več izobrazbe, da bi presegli te digitalne in druge vrzeli, istočasno pa imamo socialni sklad, ki, je, eh, ki se sploh ni spremenil, hkrati pa imamo še vedno reze v programe za zaposlovanje v države članice. Potrebujemo več sredstva za Evropski socialni sklad, 25 odstotkov za socialni sklad, zato da bomo to lahko vlagali v zaposlovanje, eh, v izobraževanje. Brez izobraževanja tudi zaposlovanja ne bo. Hvala. Sledna gospa Klune <clears throat> za minuto in pol. Hvala lepa, gospa komisarka, za to, kar ste nas obvestili danes. Kot eh, je povedal moj predgovornik, eh, bom povedal tudi jaz, 20 odstotkov mladih v Evropi je brezposelnih, teh je 40 odstotkov podjetij pa ne najde ustrezno usposobljenega osebja. 15 odstotkov smo imeli v 90-ih let, 15 odstotkov mladih, brezposelnih, brez ustreznih znanj in spretnosti. To je problem, s katerim se bomo morali spopasti, zato si moramo zdaj ogledati naše izobraževalne sisteme, sisteme usposabljanja, pri tem moramo nujno vključiti gospodarstvo in tiste, ki zaposlujejo, torej delodajalce. Ne moremo samo poslušati pritožb, da mladi nimajo ustreznih spretnosti, ampak je treba razvijati tudi lastne programe, za prakso. To je izjemnega pomena. In eh, zato bi morali uporabiti tudi 27 milijard evrov, ki je na voljo v okviru socialnih skladov. Upam, da bo ta program eh, deloval in da eh, bomo razvili ustrezne programe usposabljanja za pridobitev potrebnih kvalifikacij. Seveda je pomembna kakovost izobraževanja. Ja, 70 milijonov eh, evropejcev nima ustreznih eh, spretnosti na področju branja in eh, pisanja, zato moramo vzeti zadevo resno in napredovati v novem gospodarstvu, kjer potrebujemo kvalificirano delovno silo. Gospa Blinkevič, jute, za eno minuto imate besedo. Hvala lepa gospod eh, predsednik, gospa komisarka, za predstavitev novega programa v digitalnem eh, trgu dela, ki se hitro spreminja, ni več dovolj, da v spretnosti pridobimo oziroma kompetence pridobimo samo enkrat, treba jih je obnavljati. Vedno znova se pojavljajo nove zahteve in na nove pogoje se je treba prilagajati. Vendar pa ne glede na visoko brezposelnost v Evropi, delodajalci skoraj ne najdejo ustrezno usposobljene delovne sile, ki bi lahko zapolnile prosta delovna sila, delovna mesta. Zato bi morali več vlagati v eh, razvoj ustreznega izobraževanja, predvsem pa bi morali motivirati oblikovanje programov za usposabljanje na delovnem mestu delodajalci morali sodelovati z izobraževanimi ustanovami, tako da bi lahko usposabljali delovno silo z kvalifikacijami, ki jih gospodarstvo potrebuje. Dobro usposobljeni, kvalificirani delavci so nujno potrebni v Evropi, pri čemer je treba oblikovati tudi pogoje in olajšave za invalide in ženske, tako da jim izboljšamo situacijo. Naslednja je gospa Dobroka Šujica za minuto in 30. Popolnoma podpiramo, podpiram eh, sprožitev novega programa za nova znanja in se prednosti. Nujno potrebno je evropske. Nujno potrebno je, da se evropski državljani prilagodijo na nove potrebe trga. Cilj je zagotoviti, da evropski državljani z urodjem, ki ga tukaj ponujamo, da se prilagodijo eh, trgu dela, ki se eh, stalno spreminja. Seveda moramo upoštevati tudi potrebe mladih, moramo pa vključiti tudi delavce, ki naj bi delali vse svoje življenje. Zato pozdravljam ta program. Ohraniti moramo konkurenčnost eh, in v tem smislu je zelo škoda, da mladi delajo na delovnih mestih, ki ne ustrezajo njihovi izobrazbi, njihovim talentom in njihovim željam. Prav tako pozdravljam cilj eh, zaposlitve 75 odstotkov eh, državljanov Evropske unije do leta 2020. Seveda je treba spodbujati vključujočo pametno eh, rast, tudi to pozdravljam, tudi vse življensko učenje je nujno potrebno, kot tudi prilagajanje eh, novim poslovnim pogojem, predvsem mislim na digitalne spretnosti. Prav tako pa je treba zagotoviti pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest. Največja težava je neusklajenost izobraževanja in zaposlovanja. To Eh, največ prispeva k brezposelnosti mladih. Upam, da bomo s tem programom eh, te probleme upoštevali, da bi zagotovili vzdržnost sistema, mora biti več ljudi zaposlenih v Evropski uniji. Pa je lepa gospod, gospod Baska za eno minuto. Eh, gospa Libacka za eno minuto. Hvala lepa. Naj se pridružim komisarki. In ko govorimo o znanju in spretnostih, se moramo najprej vprašati, kakšno mesto ima izobraževanje v eh, družbenem državnem življenju. Treba je meriti kakovost izobraževanja. ne samo z znanjem, ki se pokaže na izpitih, ampak treba je preveriti, kako so ljudje pripravljeni na poklicno življenje. Seveda potrebujemo tudi socialne in duhovne spretnosti in zagotoviti, da bodo delodajalci vključeni v izobraževalne sisteme. Hkrati pa moramo zahtevati, zauzeto za ustvarjanje novih delovnih mest za te mlade ljudi. Prav tako moramo spremeniti načine izobraževanja in učne načrte ter vključiti tudi neformalno izobraževanje. Prav tako moramo uporabiti obstoječe evropske instrumente, kot je program Erasmus eh, Plus in tako intenzivirati pridobivanje novih znanj in spretnosti. Tudi za tiste spretnosti, ki so bile pridobljene v eni državi. Prosim, da se držite časa za govor, kajti eh, razprava je dolga časa, pa nimamo ravno na pretek. Eh, kolega Murešen. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Čez 20-30 let eh, bodo delovno mesta v kategorijah in s kvalifikacijami, ki danes ne obstajajo, kot je danes, če to primerjamo z 20-30 let eh, nazaj. Razvoj bo še hitrejši, kot je bil v prejšnjih desetletjih. Delovna sila, ki bo najeta, bo morala uporabiti tudi podjetniška znanja, kar bo v prihodnje zelo težko in eh, razvoj se bo samo še pospešil. Kar moramo narediti, je po mojem mnenju, da opremimo mlade v Evropski uniji z pravimi spretnostmi, tako da bodo dobili dostop do delovnih mest v prihodnosti. Veliko smo govorili o digitalnem enotnem eh, trgu, ampak digitalne spretnosti so ključnega pomena. Na tej točki evropski državljani bodo videli, da Evropa nekaj dela za njih. Mislim, da moramo vključiti organizacije mladih in sicer bolj intenzivno, ko pripravljamo Eh, nove politike. Digitalna pismenost mora soditi med tista znanja in spretnosti, ki jih je treba pridobiti že v zgodnem otroštvu in jih razvijati v nadaljem življenju. In izobraževalni sistem moramo prilagoditi temu. Države članice morajo zagotoviti, da bodo njihovi izobraževalni sistemi eh, odražali potrebe. Eh, gospodarstva in ne bomo izgubljali konkurenčne prednosti. Prav tako moramo zagotoviti, da bo evropski proračun, evropski proračun je pristojen za izobraževanje, zagotovi ustrezen okvir in finančno podporo za to, da preidemo za tradicionalnega izobraževanja na sodobno izobraževanje. Hvala lepa. Gospa Ward, eno minuto. Hvala lepa. Pozdravljam priznavanje potrebe po vseživljenjskem pristopu, ko gre za razvijanje novih znanj in spretnosti, gre za življenjske spretnosti in eh, tudi izobraževanje z neke znanje. Treba se je seveda ustrezno usposobiti, dobiti moramo Eh, transparentne spletnosti, dobiti možnost eh, za eh, vodenje podjetništva in tako naprej. Tako bomo dobili odgovorne, samostojne evropske državljane. Mladim moramo pomagati, da živijo v hitro spremenjajočem se svetu, če se ne moramo niti predstavljati, kaj bo v prihodnosti. Prihodni svet bo vse bolj digitaliziran in vse bolj povezan. Zato je medijska pismenost nujno potrebna, vendar pa se ne smemo omejiti na učenje urodij in tehnologiji. Morali bi posameznike opremiti z kritičnim razmišljanjem in digitalno radovednostjo, ki je nujno potrebna zato, da ne bodo samo uporabljali eh, digitalne tehnologije, ampak bodo postali aktivni državljani v povezani družbi. Zame mora biti hrbtenica tega programa eh, izobraževanje za državljanstvo, tudi e-državljanstvo eh, ter formalno in tudi neformalno izobraževanje. Gospa Pavnova, za eno minuto 30. Hvala lepa. Eh, potrebne spretnosti in znanja so v jedro naše unije, ki je progresivna in konkurenčna. Zato podpiram ta predlog skoraj 40 odstotkov ljudi pridobi univerzitetno diplomo, samo eden od štirih eh, delodajalcev pa najde za ljudi, ki jih lahko zaposli na delovnih mestih. Zato moramo pokazati ustrezno politično vodstvo Evropske unije, lotiti se moramo eh, razvijanja spretnosti upravljanja, digitalnih eh, spretnosti. V večini primerov potrebujemo spretnosti na področju IKT. Samo ena tretjina evropejcev je že uporabljala eh, svetovni splet. Eh, poleg tega ne vemo, kakšni na bodo delovna mesta v prihodnosti. Da bi zagotovili dodano vrednost, moramo nadaljevati s priznavanjem kvalifikacij z ustreznimi eh, potnimi listi oziroma dovolilnici in eh, formulari, ki bodo na voljo na spletu. Znanja in spretnosti morajo biti mobilna in eh, prenosna in prilagojena potrebam trga dela. Zdaj imam direktivo o storitvah in zdaj moramo to nekako skombinirati z ustreznimi spretnostmi. Zdaj prihajamo na catch the eye. Štirim bom dal besedo, se opravičujem, ampak eh, močno zamujamo Montero Aguiar za eno minuto. Eh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospa komisarka. S tem programom želimo podpreti dva stebra v Evropi, želimo odgovoriti na brezposelnost v Evropi, to smo že slišali, gre predvsem za eh, mlade v naši družbi. Poleg tega je treba zapolniti vrzeli, velike vrzeli pri usposabljanju kvalificirane delovne sile. Poleg tega je treba upoštevati potrebe turizma. 12 odstotkov eh, proizvoda se ustvari v turizmu, treba je nadaljevati za digitalizacijo. Ta digitalizacija zahteva nova znanja in spretnosti, ki jih je treba razvijati. Kot rečeno, želimo vlagati tudi v turizem, želimo si večjo mobilnost eh, delojemalcev in eh, tudi zagotoviti boljši položaj malih in srednjih podjetij. Potrebujemo online platforme za ponudbo in popraševanje po eh, delovnih mestih. Potreb, poleg tega potrebujemo ustrezno kvalifikacijsko schemo parlament. Hvala, gospod predsedujoči. Parlament že dolgo zahteva skupnostno strategijo za nove veščine. Zato pozdravljamo današnjo agendo. Če, želi, če Evropa ne želi ustvariti novih ovir, bomo morali sprožiti razpravo o digitalni družbi. Če želimo izkoristiti nove priložnosti, moramo nujno zagnati novo agendo usposabljanja, tako da bomo lahko premostili to vrzel med ponudbo in pa popraševanjem v digitalnem gospodarstvu. Pozdravljam pobude, ki krepijo uh, usposabljanje, uh, tudi ko gre za internetne večine evropskih državljanov. Zato potrebujemo tudi več sredstev, več sredstev za trajno izobraževanje, zato da bomo lahko zagotovili, da bodo delavci, tudi tisti manj kvalificirani, imeli ustrezne um, ustrezne veščine v teh hitro spremenjajočih se časih. Hvala lepa, gospod Tomašič, za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, kot sem povedal že danes do povdne, države članice Evropske unije so leta 90 predstavljale 30 odstotkov svetovnega BDP-ja, danes 17 odstotkov. Tehnološki trendi se spreminjajo, Evropa se mora temu prilagoditi. Ne vidim drugega načina, razen da vlagamo v nova znanja in spretnosti in povezovanjem izobraževalnih sistemov z trgom eh, dela. Če Evropa eh, želi iti v korak za razvojem, mora razviti nove poslovne modele in pri tem upoštevati nove razmere na trgu eh, dela. Veliko imamo problemov z ustreznimi zaposlovitvami in s tem ne bomo ostavili eh, takšnega zaposlovanja, vendar se bomo prilagodili se ne bomo prilagodili eh, globalnemu razvoju, kar bo še bolj škodljivo vplivalo na razvoj delovnih mest v Evropi. Hvala lepa. Gospod Etheridge. Thank you. It would seem that the... Hvala. Zdi se, kot da Evropska unija želi kontrolirati vsak delček eh, življenja svojih državljanov. Tukaj imamo standarde za izobraževanje. Ali to pomeni, da v vsaki državi članici zahtevamo enako obliko izobraževanja, enako izobraževanje programe? Želimo videti, kaj se ljudje naučijo, ampak kako uporabljajo to znanje. Vse to bo stalo na desetine milijonov davkoplačevalskega denarja. Izobraževanje in vse ostalo je bilo boljše brez. Uh, Eh, pletanja države ali upletanja super države, kot je Evropska unija. Eh, ne smemo se prepustiti želje, da kontroliramo vsako faceto eh, človeka. To je negativno in uničujoče na prav vsaki ravni. Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo v imenu komisije gospa Tyson. Izvolite. Uh, thank you, chairman gospod predsednik kolegice in kolegi kratka bom za konec čas teče kot nas je obvestil eh, predsednik eh, za uvod sem govorila že kar eh, dolgo naj pa nekaj dodam zelo me veseli da se strinjamo glede potrebe in pomena po takšnem programu za nova znanja in spretnosti Seveda je izboljšava spretnosti nujno povezana z makroekonomskimi ukrepi ustvarjanja delovnih mest. Ti dve zadevi se morate med sebojno dopolnjevati. Tudi strateške investicije nam tukaj pomagajo. Želimo sprožiti vlaganja v realno gospodarstvo, tako da bi to ustvarjalo kakovostna delovna mesta. In naj še ponovim enkrat to, kar sem povedala lanskega aprila na skupnem eh, odboru. Zaposljivost ni neka grda beseda. Izobraževanje in usposabljanje mora pripraviti mlade, da se lahko učinkovito vključijo v družbo, postanejo aktivni državljani in da pridobivajo dodatne spretnosti. Ljudje pa seveda upravičeno pričakujejo, da bo izobraževanje in usposabljanje pomagalo, da bodo dobili dobro delovno mesto. Dobra znanja in spretnosti, ki jih eh, usposobijo za vse življenjsko učenje, so torej nekaj dobrega in omogočajo eh, zapolnjevanje delovnih mest kot tudi potreb posameznikov. Gre za mlade, za stare, za tiste, ki so v izobraževanju, ki so brezposelnosti, ki so aktivni in tisti, ki niso. Program za nova znanja in spretnosti bo odvisen od udeležbe različnih akterjev držav članic, eh, predvsem. Po drugi strani pa imamo podjetja, sindikate, izobraževalne ustanove, tiste, ki se usposabljajo in izobražujejo, ter mnogi drugi bodo še igrali pomembno vlogo. Evropska unija mora veliko vlagati v spodbujanje te razprave in tudi pri izvajanju tega programa. Drage poslanke in poslanci, zahvaljujem se vam za podporo in za vaš navdih. Eh, še naprej bom z veseljem sodelovala z vami. Kot sem povedala, v uvodu bodo dokumenti na voljo čim prej, to se pravi takrat, ko bodo formalno sprejeti naslednji petek. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zahvaljujem se eh, komisarki za to, da je bila danes z nami in s tem je razprava zaključena. Lahko prekinimo zasedanje in počakamo, da se nam pridruži minister in pa uh, visoka predstavnica ali pa da naljujemo uh, eh, brez ministra. Mislim, da je najbolje, če počakamo minuto in potem bomo videli.